spoštovane kolegice. Naslednja stvar na našem dnevnem redu je glasovanje za izvolitev kvestarja Evropskega parlamenta. Dobil sem predloge za kandidaturo naslednjih kandidatov, gospod Geringer, gospod Higgins, gospod Luling, gospod Maštalka, gospod Newton Dunn, gospod Nicholson, gospa Uman Reuten in gospod Speroni. To so kandidati. Vsi kandidati so mi rekli, da sprijemajo svojo kandidaturo. In ker je število kandidatov više kot število sedežev, ki jih lahko dodelimo, v skladu s členom 13. prvi odstavek našega poslovnika, moramo izvesti tajno glasovanje. Allo scrutinio, ricordo. Torej, glasujemo pojdimo na glasovanje in skladu s členom 16 našega poslovnika te, to glasovanje poteka v skladu z enakimi določili, ki veljajo tudi za izvolitev podpredsednikov. Uporabljali bomo tajno elektronsko glasovanje. Zato, da zagotovimo, da se bomo seznanili s tem elektronskim sistemom glas za glasovanje, zlasti za tiste, ki so novi v tem parlamentu, bomo najprej izvedli hiter preskus, test. Pred seboj imate navodila o tem, kako se uporablja sistem za elektronsko glasovanje. Vseeno pa mislim, da bi bilo koristno, da povzamem nekaj točk za vas. Prvi korak je, da ustavite svojo glasovalno kartico v za to namenjeno režo, čip naj bo obrnjen navzdol. Če ustavite kartico na napačen način, se bo pokazala rumena lučka in potem se bodo na ekranu pokazala navodila, kako to popravite. In potem se na ekranu pokažejo podatki število glasovalne kartice, število oziroma ime poslanca in datum. Tretji korak, potem, ko odpremo glasovanje, se na ekranu pokazajo naslednje informacije. Predmet glasovanja, seznam kandidatov in število sedežev, ki jih je treba dodeliti. Četrti korak, izbrati morate ime kandidata, ki ga želite izvoliti, s tem, da pritisnete na modre gumbe za navzgor ali navzdol. Glas pa oddate s pritiskom na tipko plus in potem se pokaže modra lučka in zvezdica poleg imena, za katerega ste ga glasovali. In števec glasov gre navzdol. Samo tisti glasovi, ki so za, se štejejo. Zato, da se spoštuje tajnost glasovanja, lahko s kurzorjem tudi črtate zvezdico kurzor pa lahko premaknete naprej za zadnje, zadnje ime, ki se pokaže. Peti korak, če želite preveriti oziroma zagotoviti, da boste sodelovali pri glasovanju, pa vseeno nočete glasovati za določen kandidata, lahko pritisnete tipko nič poleg imena kandidata. Lahko pa tudi spremenite svojo izbiro s tem, da greste nazaj na ime kandidata in pritisnete tipko nič, ki izniči prejšnje glasovo, glas, potem pa izberete nekega drugega kandidata. Zato, da vidite vse kandidate, za katere ste glasovali, lahko pritisnete tipko X, ki je pod ekranom na levi. Če pritisnete to tipko še enkrat, potem črtate vse zvezdice. Še upravičujem, da sem to predstavil tako kot osnovnošolski učitelj, ampak mislim, da je res treba zagotoviti, da bomo vsi vedeli, kako to deluje. No pa zdaj poskusimo. Izberite dva kandidata od šestih pevcev, ki so na seznamu. Prvi je odličen Italijanski operni pevec, ki nas je žal nedavno zapustil, Lučano Pavarotti, potem Placido Domingo, potem Jose Carreras, potem trije soprani, Julia Migenes Johnson, Monserrat Caballé in Jesse Norman. Torej izberite svojega pevca, glasovanje je odprto. In on bo to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 Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Še ne? Dobro, ni problema. Vse se ne mudi. C'è una richiesta? Kakšno vprašanje? Non funziona? Ali vse deluje tako, kot je treba? No, bomo takoj pogledali.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 mislim, da morate tukaj nekaj pojasniti. To je zdaj test. Pri tem testu lahko uh, izvolimo samo dva, naprimer Pavaroti in Kabale. Potem, ko bomo glasovali pri kvestorjih, pa lahko glasujemo za pet oseb. Kajti zdaj so številni kolegi zmedeni, samo pri tem testu lahko izberemo dva, potem pri dejanskem glasovanju pa pet kandidatov. Hvala lepa, gospod Šulc. Ja, to sem seveda tudi sam hotel povedati, ko, bo, ko bomo glasovali za res. Ampak vseeno, hvala, gospod Šulc, da ste to poudarili. No, smo vsi glasovali že? Votato. Gospod Silvestris? Še ne. Silente, prego. Gospod predsednik, Najprej hvala, da ste Pavarotija dali kot prvega na seznam. Ampak še nekaj. Potem, ko označimo ime s plusom, ali moramo to potem še potrditi? Ne, ni, potrditev ni potrebna, samo plus se da poleg imena. Okay. Eh, e ma non funziona, sì. Cioè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 Tukaj ne gre za izbiro in izvolitev kvestarjev. Torej zaključujem glasovanje. Ali lahko objavim rezultate glasovanja? Lučano Pavaroti 380 glasov, Placido Domingo 283, Jose Carreras 213, Musera Kavaje in Jesse Norman 217 in Julia McGuinness Johnson 191. No, ampak to je bil samo poskus. Eh Kakšno vprašanje? Gospod Kazini, izvolite. Dobro, kot kaže, smo vsi razlo, razumeli razlago. Ampak vseeno prosim, da še enkrat jasno obrazložite, kako se pravilno glasuje. No, ne vem, če smo oziroma če so vsi razumeli postopek, ampak rezultati glasovanja kažejo, da se ljudje v tej hiši zelo hitro učijo. Allora, procediamo alla... Dobro, gremo torej naprej na pravo glasovanje, na izvolitev kvestorjev. Che si possono votare. Gospod Šulc je že povedal, ampak naj podarim še enkrat, lahko glasujete za pet kandidatov. Glasovanje je odprto. Dobro. Non è ancora aperto perché si sta ricaricando. Ne se opravičujemo, glasovanje še ni odprto, saj moramo najprej naložiti seznam na ekrane. Kaj ti drugače bomo imeli operne pevce za kvestore, tega pa ne želimo, kaj ne? No, pravijo mi, da gremo lahko naprej na glasovanje. Torej, glasujemo. Estrela. Eh, Eccoci arrivati.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 glasovnici sta neveljavni. Torej 694 dodanih glasov veljavnih, 348 glasov je absolutna večina in sicer gospa Geringer je dobila 398 glasov, gospod Higgins 352, gospa Luling 322, gospod Maštalka 206, Nicholson 164, Newton Dunn 171, gospa Uman Reuten 161 in gospod Speroni 145 glasov. Torej na podlagi oddanih glasov so v prvem krogu izvoljeni naslednji kresteri, gospa Geringer in gospod Higgins ta dva sta izvoljena in čestitam. Restano dunque da segnare altri tre sedi. Še vedno torej ostanejo trije sedeži, ki jih je treba zasesti, kar pomeni, da bomo šli na drugi krok glasovanja. Če ni nobenih komentarjev na tej točki, predlagam, da kandidata, da ta dva kandidata ostaneta tudi za drugi krok in drugi krok bo potekal ob treh popovdne. Ma io, colleghi, io lo facevo. Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice. Mislim, da nam je vsem že padel sladkor v krvi in mislim, da smo vseeno dovolj dobrega zdravja, da lahko nadaljujemo kar s drugim krogom glasovanja. Vseeno pa moramo dovoliti nekaj časa, da popravimo seznam, da ga damo na ekrane in da črtamo dva kvestorja, ki sta že bila izvoljena.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 Mi dicono che siamo... Pravijo mi, da smo pripravljeni. Tako da lahko glasujemo. Začet, začnemo glasovanje. Posluh, da bo nekaj.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 hanno votato 699 colleghi, 2 699 oddani glasov, 2 glasova neveljavna, 697 veljavnih glasov, 349 je absolutna večina. Gospa Lulin, 327, gospod Mastaka, 283, Newton Dan, 2, nič 2, gospod Nikolson, 172, gospod Speroni, 130 glasov. Kar pomeni, da bomo morali tudi v tretji krok glasovanja. Želite, da kar takoj nadaljujemo? Dobro, ni problema. V tretjem krogu pa je potrebna preprosta oziroma enostavna večina, tako kot pri podpredsednikih.

Bene, siamo pronti, possiamo... Dobro, smo pripravljeni. Začenjamo torej s tretjim krogom glasovanja. Odpiram glasovanje. Hanno votato tutti? Ste sì? O dare svoje glasove? Possiamo chiudere la votazione? Lahko zaključimo glasovanje? Dobro. Hvala lepa. Zaključujem glasovanje. Šesto pet oddanih glasov, neveljavnih dva. šeststo tri je veljavnih oddanih glasov, torej nimamo absolutne večine tukaj. Gospa Lulink je dobila 306 glasov, gospod Maštalka 293, Newton Dan 208, Oman Reuten 186, Nicholson 176, Speroni 131. Torej, naslednji so izvoljeni za kvestorje, gospa Lulink, gospod Maštalka in gospod Newton Dan.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 in sicer glasovanje v zvezi s številčno sestavo parlamentarnih odborov. Tudi to je precej pomembna stvar. V skladu s pravilom 16 in 15 drugi odstavek v poslovniku bo vrstni red kvestorjev odvisen od vrstnega reda glasovanja oziroma kako so bili izvoljeni. In to bo objavljeno tudi v uradnem listu Evropske skupnosti. Torej, naslednja točka na našem dnevnem redu je številčna sestava stalnih parlamentarnih odborov. Tukaj imamo predlog spremembe številka ena. Ta predlog je podala skupina EFD. Kdo je za ta predlog spremembe? Proti? Stijene. Zdržani? Tudi s svojimi očali vidim, da je bila velika večina proti temu predlogu sprememb, kar pomeni, da ta predlog sprememb ni sprejet. Zdaj pa dajem na glasovanje celoten predlog resolucije. Kdo je za? Proti? Zdržani? Nihče? To pomeni, da je resolucija sprijeta. Hvala lepa, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice, prekinjam sejo in začnemo ob treh popovdne. Uživajte v zasluženem kosilu. Hvala.